E, na tem zakončiliśmy ten porządek. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. cari colleghi, l'ordine del giorno reca. Eh... Drage kolegice in kolegi, sedaj je na dnevnem redu izjava sveta in komisije o svežnju ukrepov za finančni nadzor. Prego. Uh, Hvala ali ne bomo imeli še segment uh, ujeti pogled, torej catch the eye pri tej razpravi? Ci sarà il catch the eye sulla... Mm, Postopek catch the eye na izjavo svežne ukrepo za finančni nadzor bo potekal, vendar tukaj moram biti jasna in odločna pri tem, da, vas, da zahtevam, da se držite dnevnega reda oziroma da se držite odmerjenega časa, kajti pred nami imamo š, e, veliko glasovanja in e, tudi nekaj zamude smo že nabrali, tako da tri, pri postopku catch the eye se bomo morali držati petih minut. Tako pač bo danes zjutraj. E, takoj dajem besedo svetu, ki ga zastopa gospod Reinders. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Z velikim veseljem se vračam v parlament, da znova preučim z vami in se pogovorim o svežnju ukrepov za finančni nadzor, potem, ko smo o tem govorili že na zadnjem sestanku Ekofina. Sedaj Torej boste glasovali o svežnju ukrepov za finančni nadzor. Gre za povezavo besedil, ki uvajajo pomembno reformo v, Evro v Evropski uniji, s tem, da bi se izognili in spopreli z določenimi izzivi. Svet uh, se je moral odzvati na krizo, to desetletje se končuje in glede na to, da uh, so po vsem sektorju se spostavili aranžmaji Lamfajuzi, so nadzornike sedaj tudi sami prispevali k tej arhitekturi, k tem ostroju. Imamo sedaj vse večjo konvergenco finančnega nadzora, bonitetnega nadzora. In v luči te krize je proces se izkazal za nezadostno ambicioznega, kajti ni nam omogočil, da bi napovedali vse elemente finančne krize ali pa da bi usklevali vse eh, odzive na terenu. Zato želimo sedaj ustvariti Evropski odbor za sistemska tveganja, torej operativni odbor, ki bo seveda tesno sodeloval z Evropsko centralno banko in eh, predsednik ECB je zelo jasno povedal, da bo močno podporil ta odbor. Eh, gospod Triše bo prispeval svojo ekspertizo in zavezo k temu odboru in slišali smo že izjave gospoda Trišeja, ki gredo v te smeri. Želimo si torej močen odbor, ki bo bolj učinkovit in bolje opremljal za pripravo tehničnih standardov za Evropsko unijo in bo, da, da bomo tako lahko zagotovili, da bomo imeli popolno skladnost tudi v obdobju kriz in da bomo imeli tudi pravna orodja, da bomo lahko zahtevali spoštovanje vseh standardov pri vseh zadevnih strankah. Če seveda to ne bi bilo doseženo že na nacionalni ravni. Ta odbor je potreben za to, da bi okrepili naše trge vizavi tujih trgov, zato bomo imeli sveda kolegi nadzornih organov in če bi prišlo do sporov ali do nesoglasi med nacionalnimi nadzorniki, bo to treba seveda rešiti. Ampak trenutno obstaja ta nadzor vsekakor v rokah nacionalnih nadzornikov, tako da Eh, nikar se ne bojmo in to je prelomni dosežek, kot so nekateri od parlamentu že povedali. Belgijsko predsedstvo je za glavno prioriteto na področju finančnih trgov eh, postavilo prav ustanovitev teh nadzornih organov. Nikar ne razobite narobe, še vedno gradimo enkraten nadzorni model, vendar pa moramo pri tem upoštevati tudi razvoj nadzornih struktur v naših glavnih partnericah. Drugi izziv je ta, da moramo pokazati, da, bo, e, da je Evropska unija 27 držav članic zmožna reformirati svoje e, strukture finančnega nadzora in da nas ne bo tukaj nujno prehitela ZDA. Od februarja 2009 e, svet pozdravlja razpravo, da se je razprava tako odprla in tako obetavno odprla. Sedaj moramo izpeljati te in uresničiti te želje po reformi, ki so precej obsežne. Upam, da bomo danes glasovali v prid, torej za ta zakonodajni svežen, ki je rezultat enega leta tesnega sodelovanja raznih evropskih institucij. In s tem bomo dokazali, da Evropska unija ne zaostaja za drugimi, da pravzaprav prevzema vodilno vlogo v reformnem procesu eh, in da jo pri tem podpira G20. Poleg današnjega prelomnega glasovanja pa bomo seveda morali vdahniti življenje tudi v to novo arhitekturo, v ta novi ustroj. To je četrti izziv. Ehm, prepoznati moramo, da imamo sedaj makrobonitetne decentralizirane aranžmaje, kjer se bo stvari koordinirale z nacionalnimi nadzorniki in nacionalnih nadzornikov ne bomo nadomestili z nečem novim. Vsta sistem se bo seveda razvijal s časoma, ne le eh, v eni točki, enem trenutku. Uh, Skratka, tukaj moramo preverjati makroekonomske odločitve, vključno s transatlantskimi in tudi svetovnimi. S temi aranžmaji bomo, s to ureditvijo bomo imeli učinkovite organe, ki bodo upravljali in obvladovali tveganja. Še zlasti to velja za direktivo Omnibus 1, o kateri bo glasoval danes parlament. Tudi drugi zakonodajni ukrepi pa bodo temu še sledili v okviru obstoječih besedil. Tako da predsednica in poslanci, sklenil bi tako, da bi rekel, da smo danes na koncu prve pomembne faze. Upam, da bo glasovanje danes kasneje pozitivno. Vsekakor pa bi se želel zahvaliti predsedujočemu uh, odbora Ekon, gospodu če so presvedu poročevalcem eh, in tudi poročevalcem v Senci, kot tudi komisarju Mišelu Barnerju za vse njihovo delo in tudi zahvaljujem se njihovim ekipam, kajti imeli smo zelo korisno in konstruktivno izmenjavo mnen, s katero smo prišli do tega svežnja spremenjenih besedil, o katerih boste danes glasovali. In resnično upam, da bomo še naprej nadaljevali s pogajanji o naslednjem nizu besedil, ki bo do prispevala k posodobitvi vseh teh ureditev. Vsekakor pa bo to v rokah mojih naslednikov, ki bodo predsedovali sveto in upam, da nam bo uspelo doseči nove sporazume, še zlasti kar zadeva investicijske sklade skupaj s komisarjem Barnjejem upamo, da bomo lahko podprli celotni urnik ukrepov, da bi izvedli ta zakonodajna besedila. Hvala. Hvala. Sedaj pa dam besedo komisarju Barnjeju. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani poslanke in poslanci. Sporazum o finančnem nadzoru in osvežnju teh uh, ukrepov, o katerem boste kmalo glasovali, je bil sprejet strani sveta in komisije in se vse čas razvija z vidika tega, kako urajamo področje financ. Kar zadeva finančno krizo, smo se seveda na njo morali odzvali in uh, tudi mednarodno smo, smo se odzvali. To je vse skupaj privedlo do srečanja G20 novembra 2008 in tudi do dela, ki ga je upravil Žak de la Rosije, ki je navedel, da bo se kriza še stopnevala in uh, eh, vse to je potem utrlo pod tem predlogom. Rad bi pozdravil odlično delo gospoda Dela Rosjeja, ki mu veliko dogujemo. Na podlagi tega sporazuma zdaj imamo neke vrste okvir za vse pobude, ki nam bodo omogočile, da bomo proizvod za proizvodom, trg za drugo, trgom, ak, akter za akterjem izvajali in nadaljevali naše zaveze, h katerim smo se zavezali 13. januarja. 13. januarja sem se zavedal k inteligentni ureditvi in k učinkovitemu nadzoru. Ta okvir, ki ga bomo sprejeli, predstavlja podlago, s katero bodo to pobude, ki jih bomo izvajali sektorsko, tudi verodostojne. Tukaj imamo torej osebno zave, zavest in zavezenost in tudi vašo pristojnost. Zahvalil bi se gospodu Magalu, gospodu Skinnerju, gospe Gular Gigold, gospodu Balzancu in poročevalcem v Senci in drugim. Rad bi se zahvalil tudi Sharon Bowles, ki je vodila pogajanja z zelo odločnim duhom. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Reindersu, ki je predsednik Ekofina, za odločnost, ki jo je pokazal svojo ekipo. Osredotočali smo se na odlično delo, ki ga je opravila tudi prejšnjo predsedstvo, ki sta ga opravili tako Španija kot tudi Švedska. Dovolite, da povem še nekaj, kar bo morda zvenelo nenavadno, ampak v imenu komisije bi se želel zahvaliti osebi, ki sedi ob meni. David Wright bo namreč Eh, odšel svojega položaja direktorja. In uh, vsekakor je on odličen zgled visokokakovostnega uradništva v Evropski uniji. Spoštovane uh, poslanke in poslanci, tudi vaše delo je seveda odigralo tukaj zelo pomembno vlogo. Uh, in rad bi se vam zahvalil za vse napore, kot tudi za delo, ki ste ga opravili na tehnični strani, tudi zato, da bi zaščitili potrošnike in tudi zato, da bi zaščitili ljudi pred finančnimi toksičnimi proizvodi. Seveda bi se želel zahvaliti tudi prijatelju Olju Renu in njegovi ekipi. Eh, ko so obravnavali za vpraš vprašanje sistemskih tveganj, seveda ste vsi sodelovali z njim. Nekateri bi želeli iti še korak naprej. Komisija je sklenila določene sporazume, neke kompromise, dinamične kompromise in vse to je bilo narejeno za namen tehničnih specifikacij v veliki meri po glasovanju v svetu, ki je bilo soglasno, bo z vašim glasovanjem danes, če boste tako želeli, Evropa od naslednjega leta imela nadzorni model, ki je prilagojen njenim potrebam, njeni realnosti, njeni industriji. Vedeti morate, da je polovica podjetij in bank v Evropi v lasti drugih držav, tako da tukaj govorimo o čeznacionalnem, transnacionalnem vidiku in seveda je to potem povezano tudi s tveganji, ki iz tega nastajajo. Vsekakor pa se želimo prilagoditi temu, da bi potem prihodnje lahko bolje preprečevali krize. To je pomembno za naše državljane. Oni hočejo videti, da smo se odzvali, hočejo vedeti, da smo prijeli bika za roge in vsekakor smo delali v okviru odločitev, ki so bile sprejete na G20. Ko bo ta ureditev zagledala luč sveta 1. januarja 2011, bo seveda treba praviti veliko tehničnega dela in proračunskega dela, za katerega bom zadožen jaz in delali bomo v povezavi z uh, parlamentom in tudi Eh, sodelovali bomo z vašimi prihodnimi direktorji in edina merila tukaj bi morali biti neodvisna kompetenca, neodvisna pristojnost, da, zato da bi zagotovili, da bodo ti novi organi tudi uspešni. Nov predsednik odbora za sistemska tveganja in Eh, Evropske centralne banke bo moral izraziti te kompetence in vsekakor bo v sodelovanju z vami lahko izpolnil ta okvir, ki ga bomo postavili s 1. januarjem. ESMA bo prav tako uh, morala odigrati pomembno vlogo pri odločitvah, ki bodo sprejete v prihodnje. Nadzor uh, bo treba zagotoviti uh, nad bonitetnimi agencijami na evropski ravni, tudi potem prodaje na kratko in menjave dolga za lasniške deleže. Vse to je upoštevano v tej zakonodaji, vendar pa to še ni konec. Želimo storiti več, da bi konsolidirali, integrirali in dosegli, da bo naš finančni sistem bolj pregleden. Vse to bomo storili korak za korakom. Uredili bomo najprej hedge sklade, potem tudi zasebne lasniške sklade, izvajali bomo tudi uh, Basel III o bančnih virih in potem obstaja tukaj še direktiva o finančnih trgih, ki krepi sankcije na področju prihodnih direktiv o, o marketingu in tudi na področju prihodnjega reševanja kriz. Vse to bo preprečilo novo hudo krizo in to bo seveda pomenilo, da odslej našim davkoplačevalcem ne bo treba plačevati to vrstnih računov. V okolju in na področju financ je preventiva izjemnega pomena. Mobilizirali smo 17 odstotkov BDP-ja v Evropi za to, da bi rešili finančni sistem. Banki morajo plačevati za bančne napake, ne pa davkoplačevalci, kajti preventiva je vedno cenejša od kurative. In to je tisto, kar mi predlagamo um, s tem svežnjem uh, To je to, kar, za kar se zazemamo na komisijo in to je to, kar je sprejel svet 2. junija in kar boste, upam, sprejeli vi tudi danes in bo začelo veljati do konca leta 2011. Spoštovani poslanke in poslanci, če še na osebno noto, kakovost odnosov, ki smo jih imeli pri tem delu, ta iskreno zaupanje, ki smo si ga izkazali drug od drugega, je bilo resnično spodbuden znak in rad bi se vam vsem zahvalil v imenu komisije. Grazie, eh, di... Hvala lepa, komisar. Sedaj pa imamo govorce v imenu političnih skupin. Najprej gospod za Evropsko ljudsko stranko, gospod Garcia Margalo, minuto in pol izvolite. Najlepša hvala gospa predsednica. To je danes dober dan za Evropo. Decembra nismo imeli dobrega sporazuma, imeli smo težave in po zaslugi dela, ki ga je opravil predsednik parlamenta in tudi predsednik komisije in tudi svet, smo sedaj dosegli dober sporazum. Prišli bomo do resnično evropske ureditve, ki bo močna in podvržena demokratičnemu pregledu tega parlamenta. ti organi so bili zasnovani zato, da bi zagotovili, da bodo vse banke sledile enakim pravilom po vsej Evropski uniji. S tem bo okrep, bodo okrepljene odločitve z vidika nacionalnih organov, če ti ne bi počeli in storili tega, kar se od njih pričakuje, kar zadeve njihovih zasebnih bank na njihovem ozemlju. Priprečiti želimo sistemska tveganja in ne želimo si videti nove situacije, v kateri bi moral davkoplačevalec plačevati za neracionalno potrošnjo finančnih ustanov. Ta parlament ni le institucija, ki se strinja z vsem, kar predlaga svet. Ne, parlament je dober in uh, zanesljiv za, uh, zaveznik par, uh, sveta in komisije, vendar pa želi tudi sam storiti svoje, da bi ta nov nadzorni sistem bil osnovan na trdnih temeljih. Zahvalil bi se vsem, ki so tukaj sodelovali, ta sporozum je odličen in moramo biti ponosni na njega. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine socialnih demokratov Peter Skinner. Najlepša hvala. Hvala komisija, hvala gospod Renders, hvala David, upravičeno ste ga pohvalili, hvala tudi vsem kolegom, ki sedijo v dvorani. Lahko povem, da je bilo to uspešno, ampak lahko povem, da ali ste presenečeni ali pa vas eh, presenetijo zadeve ali pa se ustrezno odzovete. Finančna kriza je pomenila, da smo oblikovali nove finančne nadzorne agencije, ki jih res potrebujemo, ne samo mi, ampak globalni svet. Pristojnosti eh, teh agencij pa pomenijo tudi to, da moramo biti odgovorni. Ambicija mora imeti namen, kar pomeni, da bomo lahko ta namen uresničili mi. Tudi naše državljanke in državljani so tisti, ki imajo visoka pričakovanja in moramo opraviti ustrezno delo. Razgovori na ravni Evropskega parlamenta in držav članic so pogosto privedli do napetosti pri teh razpravah, ampak vsi smo nekoliko popustili, tako da je to nekakšen kompromis, ki po mojem mnenju je dober in bo zgodba o uspehu. Evropski parlament je rekel več pristojnosti na evropski ravni na tem področju seveda, tukaj smo upoštevali določen eh, kontekst in nismo sledili želji in zahtevam držav članic. Nekateri v Evropskem parlamentu ste želeli, da bi bili še bolj ambiciozni, eh, kar zadeva recimo nasprotne centralne stranke in tudi, da bi bili eh, bolj močni, kar zadeva Evropski nadzorni organ. Ampak nismo rekli, potrebujemo ustrezen in sorazmeren odziv in dobro je, da bomo v končni fazi tudi zapolnili te vrzeli. Večletne izkušnje smo upoštevali, več desetletij smo upoštevali strokovnjake, ki imajo kar nekaj izkušenj na področju finančnih storitev. Oni so bili v prvih vrstah, ko so preprečevali probleme. Nacionalne vlade so rekle tudi in izkazale so se dobre, ko je prišlo do sanacije oziroma rehabilitacije. Ampak eh, včasih je bilo to samo posrečeno. Mi pa smo sedaj imeli nekakšen koncept in eh, ta koncept smo prej pogrešali. Zato je dobro, da smo to vsebino dali tem agencijam. Agencije imajo kar nekaj praktičnih vprašanj. Kar nekaj skupnih odborov bomo imeli in to sem zagovarjal tudi sam. To je pravzaprav organ za koordiniranje, za izmenjavo informacij, za skupno sprejemanje odločitev. Mislim, da bo to platforma, ki bo sojotočena in te agencije bodo preprečevale sistemska tveganja. Potem strajamo, da predsednik ECB-ja ima tudi uh, določen nadzor. Ampak, če vprašamo gospoda Pernakija, kaj se uh, zgodi, kaj je z um, možnostjo vplivanja ali bo njegov ugled večji, verjetno bo rekel ne. Uh, Potem pa finančne operacije, ki so bile v preteklosti, ali bomo to preprečili. Kot regulatorji moramo biti zelo odzivni. Regulativna ambicija, vse lepo in prav, gre pa tudi za prihranke, za gospodinstva, za delovna mesta. Mislim, da je ta platforma nadzora dobra, je mlada, ampak hitro bo morala odrasti in tukaj ne, sme, ne bo smelo biti otroških bolezni. Hvala. E, Hvala. Gospod eh, Skinner, ali bi sprejeli vprašanje? Gospod Dartmouth, zakaj mislite, da sklepi in odločitve novih evropskih inštitucij bodo takšni, da bodo boljši v primerjavi z odločitvami, ki so jih sprejele regulativne agencije, ki delujejo na nacionalni ravni? Ja, če bi prisluhnili mojemu govoru bi lahko rekli da je bil zelo kratek mojemu izvajanju, potem sem mislim, da rekel, da bomo se usklajevali z nacionalnimi organi, da bomo upoštevali njihove interese, ne bomo delovali proti tem interesom. To je ta zakonodaja, ki smo jo oblikovali v ta namen in eh, tukaj upoštevamo demokratičen nadzor in postopke Evropskega parlamenta. Tako da mislim, da je to najboljše iz obeh plati, iz obeh svetov. Če pa boste vi na svojem otoku in boste mislili, eh, da se boste tako lahko izolirali od dejanskih problemov, potem mislim, da se motite, ker dejanski svet je drugačen. To je globalna kriza in učili smo se kar nekaj pomembnih naukov. Najlepša hvala. V imenu politične skupine ALDE, gospa Bol, za eno minuto izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, predsednik sveta. Uspelo nam je. Nadzorna arhitektura je uspešna in eh, ta vlak je odpeljal z postaje imamo res velika pričakovanja, ker zdajva skupen nabor pravil. Ampak eh, finančna zakonodaja je nekakšen švicarski sir, še vedno ima določene vrzeli in jasno je, da enoten nabor pravil nikoli ne bo dovolj uspešen. Žal, s tem se moramo sprijazniti in ravno zato moramo upoštevati pravila trga, notranjega trga na finančnih storitvah in mislim, da ta nadzorni organ daje dodatno razsežnost za čezmejno koordinacijo in sodelovanje. Ampak to pomeni tudi, da moramo biti še posebej pozorni, tako da se bomo ustrezno in hitro odzvali, da bomo upoštevali potrebe trkov. Ravno zato se bomo morali povezati, povezati se bomo morali tako z nacionalnimi nadzornimi organi in jasno je, da bomo morali upoštevati vsa področja, če ne bi sprejeli prave odločitve. Upoštevati moramo tudi to, da slaba očitev nikakor ne bo boljša, če bomo to, upoš če bomo to prenesli potem na čezmejni okvir. Grazie per... Najlepša hvala v imenu zelenih gospod Gigold za dve minuti. Ah, Me slišite? Ja. ja. Mislim, da je danes eh, res eh, dan, kjer smo položili dodatni temeljni kamen uh, v Evropski hiši. Tisti pa, ki pravijo, da se po finančni krizi nič ni zgodilo, lažejo. In postavili smo na laž tudi tiste, ki mislijo, da je sedaj stopila faza renacionalizacije. Ne, Evropa je tista, ki se je nekaj naučila, potegnili smo določene posledice, ampak jasno moramo tudi reči, obstajajo določene stvari, ki se morajo nadgraditi, kar zdeva zakonodajo na področju finančnih trgov. Evropska, Evropski parlament je naredil nekaj dobrega, na to smo tudi opozorili. Uspelo nam je ravno zato, ker smo upoštevali različne deležnike v Evropskem parlamentu, sodelovali smo in nekatere države članice so tukaj na nek eh, način poskusile iti svojo pot in niso se ničesar naučili sile. Določena vprašanja so odprta. Namreč, eh, kaj bo eh, s temi organi, kakšne kadrovske vire bodo imeli, kaj bodo s temi pristojnosti, ali bomo uspešni, če ne bomo imeli dovolj ljudi proračunskih sredstev. Slišali eh, smo določene stvari, določene stvari še niso jasne, zato se bomo morali še boriti. Potem druga stvar, kaj se bo zgodilo s predsednikom omenjenih eh, finančnih nadzornih organov. Vprašati se bomo morali, kaj je s temi ljudmi, ali bomo res imenovali eh, prave ljudi. Mi smo zeleni in želimo si pravzaprav transparentnost. Prizadevali smo si predvsem za to. Tudi kar zadeva eh, računovodske predpise, kar zadeva nadnacionalna podjetja oziroma multinacionalke. In eh, zahvaljujem se komisiji, ki je ravno kar omenila, da kar zadeva poročilo na podlagi posameznih držav, potrebujemo določeno sporočilo, ki ga boste pripravili, res se veselimo in to bo res dobro delo. Potem pa še skupna izjava štirih koordinatorjev na podlagi odbora Ekon, da imamo določene strukture, da imamo tudi možnost, da bi te nasprotne stranke evropsko uredili. Mislim, da bomo to morali, mislim, da še dodatno nadgraditi. Pa še ena stvar. Ko govorimo o finančnem vodenju in upravljanju, potrebujemo usklajenost eh, in mislim, da je to nujno. Če ne, potem Evropski parlament eh, ne bo dovolj vpliven. Mi tukaj ne smemo poskrbeti za to, da bo ta razprava ideološka, ker potem svet ne bo deloval v duhu skupnosti in odločitev ne bo sprejeta in ne bo ustrezna. Grazie eh, per il gruppo dei conservatori e riformisti europei, l'onorevole. V imenu politične skupine EKR, gospa Swinburne za dve minuti. Finančna kriza je pomenila določeno negotovost. To je oblak, ki je vplival tako na finančne storitve in finančne trge. Banke, vlade, vsi organi se vsak dan soočajo s to dodatno mero negotovosti. In eh, če naj bi se gospodarstvo oživilo, moramo poskrbeti za to, da te negotovosti več ne bo. In zakaj se je to zgodilo? Finančni eh, sektor eh, ni bil gotov, ni vedel, kakšen zakonodajni okvir mora upoštevati, kdo bo sprejel v prihodnosti eh, zakonodajo, kdo bo to izvajal in uveljavil. Veliko smo se pogovarjali o tem in v zadnjih mesecih smo se spraševali, kdo, kaj, kje, zakaj. Kdaj regulativa, kdaj bo sploh prišlo do tega nadzora? Kakšen je rezultat uravnotežen? Na eni strani imamo države članice, ki nadzirajo inštitucije, potem pa imamo nov evropski organ s skupnimi pravili. Tako bomo poskrbeli za to, da imamo notranji trg na področju finančnih storitev, naredili bomo korak eh, naprej in imeli bomo nekakšen nadzor med kolegi. Imamo evropski odbor za sistemska tveganja. Sprejeli bomo to možnost, da bomo zavarovali potrošnike, da bomo imeli možnost, da kapital vpliva na gospodarstvo. Seveda zanima nas, da bomo spostavili nove finančne mehanizme za nov notranji trg na področju finančnih storitev. Imamo tudi možnost globalnega tveganja oziroma nadzora na evropski ravni. To so postopki na ravni držav članic in ustrezno se bomo odzvali, ko bo prišlo do krize. Potem eh, medijacija oziroma posredovanje med različnimi nadzornimi organi ter spoštovanje pravil v vseh finančnih središčih in upoštevali jih bodo vsi finančni akterji. To je finančni svežen, ki ga sedaj imamo v rokah. Je ustrež, ustrezen in uravnotežen. Ali lahko nekoliko upočasnite, pravi predsedujoča. Vendar pa potrebujemo pristojnost eh, in eh, ti direktori bodo morali biti ustrezni. Zato prosim komisijo, da poskrbi, da bo ta naslednja faza ravno tako uspešna. Najlepša hvala za politično skupino GUE NGL, gospod Klut, za dve minuti. Ja, danke. Hvala za besedo. Dovolite mi najprej, da se zahvalim tistim kolegom, ki so v zadnjem letu prispevali k uspehu teh eh, težavnih pogajanj. Mislim, eh, da so pročevalci uspeli ravno tako pročevalci v senci in da imamo sedaj to na mizi. To mislim, da je res optimum. Ravno tako pa mi dovolite, da govorim v imenu politične skupine, ki je nekoliko kritična in eh, to bom omenil. Predvsem tri točke, zaradi katerih nismo najbolj zadovoljni. Najprej po našem mnenju pristojnosti. Mislim, da niso ustrezne oziroma niso zadostne, da nadzorni organi nimajo dovolj pristojnosti, zato bi bilo bolje, če bi imeli ti organi več pristojnosti. Potem še ena pomankljivost oziroma napaka. Nadzorni organi naj bi imeli več lokacij. Mi smo mislili, da bi bilo bolje, če bi imeli samo eno središče, da bi verjetno tako bolje sodelovali in bili eh, učinkovitejši. In eh, gospod Gigolt je že omenil, da naj bi bilo bolje, če bi imeli eh, boljše kadrovske vere. Zato smo zelo kritični. To pa je pravi korak v pravi smer in mislim, da bi bilo dobro, da na novo reguliramo finančne trge. To je res nujen postopek, ki je potreben. Ampak ocenjujemo tudi tole. Dodatne korake bomo še morali oblikovati, če naj bi res imeli ta učinkovit finančni nadzor na finančnih trgih. In dobro bi bilo, da bi prišli v takšno fazo, da bi imeli evropski regulativni okvir, ki bi lahko preprečeval takšne krize, kot smo jim sedaj priča. Mislim, da bo vplivala tudi naša politična skupina k tej razpravi. Imamo kar nekaj zakonodajnih predlogov, ki jih bomo oblikovali oziroma bomo k temu prispevali. Upam, da bomo tako imeli več vsebine in takrat bomo res imeli učinkovit instrument. Ampak eh, mislim, da je tukaj še nekaj korakov, nasplošno pa je stvar zadovoljiva. Najlepša hvala. Grazie per il gruppo Europa. Najlepša hvala. Evropska svobode in demokracije, gospod Blum, za dve minuti. Yes. When... Ja, komisar, zadnjikrat oziroma prvič, ko sva se sestala, sem rekel, da sem res zaskrbljen. Govorili smo o regulativi finančnega središča London in da se bo to preneslo v Bruselj. Vi ste bili nekoliko presenečeni, ne bi rekel zaskrbljeni. Ampak sedaj ste prevzeli položaj in kot razumem, ste govorili tudi o tem, da BDP Združenega kraljestva je tisti v veliki večini primerov, ki ga ustvarjajo finančne storitve. Zato je ta sektor za nas izjemnega pomena. Tako je, poskrbi za večino stvari. 45 milijonov funtov na dan. To pošiljamo v Bruselj, tako da bi potrli, podprli nekakšen sumljiv projekt Evropske unije. Ta projekt pa je tisti, eh, ki ni omogočal našim voljivcev, da bi rekli, kakšno je njihovo mnenje. In to je del celotne zgodbe. Razumeti morate, da velike pokojnine, velike plače niso tiste, ki bi bile kar same po sebi umevne. Potem sem rekel, da bi se lahko nekaj naučili od eh, naših nekdanjih kolonij, recimo Avstralija in eh, Kanada, ampak vi pravzaprav ste rekli, da je Avstralija kar oddaljena. To je ta vaša galska mentaliteta. Sedaj pa ste že kar nekaj časa na položaju in verjetno veste, da ta odgovor nikakor ne more biti zadovoljiv. Gospod komisar, še vedno me skrbi, ne vem, kaj se bo zgodilo. Ali bomo imeli nekakšno zmedo, da bomo imeli parlamentarne odbore, birokrate, ki ne bodo dovolj ustrezni, potem imamo tukaj tudi nekakšne stare komuniste, potem nekatere zelene, ki so nekje na obrobju, potem eh, tudi eh, določene stare mame, ki eh, bodo zaživele na tem položaju. Tako da ista zgodba kot projekti Evropske unije, kar nekaj energije, priseljevanja, skupne kmetijske politike in lahko povem, da je to bomba, ki bo vplivala na enotno valuto in lahko povem, ali to ni res eh, nekakšen neuspeh in propad. Mislili boste, da bo Evropska unija po nesreči lahko vseeno prišla do določenih pozitivnih rezultatov, čeprav na ključno, se upravičujem, ampak res nisem zadovoljen, res sem jezen, besen sem, da Evropska oziroma Britanska konzervativna stranka ni prispevala k temu, da bi bolje nacionalno regulirali eh, London in da so oni pravzaprav pravzaprav eh, dali finančno središče v Bruselj in ne v London. In eh, Cameron, mislim, da je primerjava s Trafalgarjem eh, tukaj zelo na mestu. Mislim, da bi ga nekoč obsodili. Najlepša hvala, neodvisni so za Wagner za dve minuti. Najlepša hvala. Rad bi čestital tistim, ki so si prizadevali za to, da imamo sedaj na mizi paket finančnega nadzora, predvsem državnim uradnikom in vsem poslankam in poslancem, ki so k temu prispevali. Prišlo je do resne finančne krize in morali bi se zbuditi kot evropejci, ampak zamudili smo to priložnost, eh, da bi bolje okrepili evropske inštitucije. Novi finančni organi pa bodo sedaj začeli delovati, vendar pa so njihove pristojnosti omejene v primerjavi z nacionalnimi organi na tem področju. Sramotno je tudi, da nismo napredovali. Nismo upoštevali isto raven integracije, ki smo ji bili eh, priča, ko smo oblikovali Evropsko centralno banko. Naredili smo korak naprej, ampak eh, še vedno se bomo morali pospeti više po tej planini. Najlepša hvala. Nadaljujemo. Ostali govorniki so sedaj na vrsti, ki bodo prispevali k razpravi. Gospod Gozes. Najlepša hvala. Spoštovana gospa predsedujoča, predsednik sveta, spoštovani gospod komisar, strinjam se s tistimi, ki so vam čestitali, počrtali ste zelo uspešno delo in koordinacijo na ravni parlamenta. Ravno tako mi želite, eh, mi dovolite, da omenim, da brez pripravljenosti in volje Evropskega parlamenta ta organ ne bi bil dovolj evropski. Ko pa se zdaj pogledam, kaj se bo zgodilo v prihodnosti na ravni ECOFIN-a, naj omenim, da si želim, da bi morda še do konca tega meseca meseca lahko dosegli eh, sporazum glede ene točke, ki je res izjemnega pomena. In mislim, da zadeva vse nas. Upam, eh, da boste vložili dodatna prizadevanja in da bo belgijsko predsedstvo poskrbelo za to, da bomo imeli eh, dobre možnosti, kar zadeva sklade hedge in zasebne lasniške instrumente oziroma kapital. Mislim, da moramo poskrbeti tudi za to, da bo finančna regulativa dovolj inteligentna. Nismo sprejeli predpise eh, samo, da bi to bili predpisi, ki bi eh, bili nekakšni, nekakšna mrtva eh, črka na papirju, ampak prepričati moramo tveganja v čim večji meri na področju finančnih trgov. Rad bi se zahvalil Davidu Wrightu, obžalujemo, ker bo odšel, ker je opravil res veliko dela, pomagal je Evropskemu parlamentu, tako da res upam, da se bomo kmalo videli in da se bomo še srečali v prihodnosti. Gospod Sanchez, za dve minuti trideset. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Upam, da bomo danes lahko potrdili paket finančnega nadzora v prvi obravnari, da bomo dobili potrebno večino, ki nam bo tudi omogočila, da se bomo bolje integrirali na področju finančnih trgov. Tako bomo izboljšali konkurenčnost, ravno tako pa bo finančna ureditev učinkovitejša. Ampak lahko povem, da nismo bili eh, dovolj aktivni in agilni in ravno zato so se pokazale določene težave na ravni nacionalnega nadzora. Nekateri ljudje so skušali poiskati nacionalne rešitve. Ampak, če upoštevamo današnji kontekst, nadzor je prednostnega pomena, ko govorimo o nadzoru. Zdi se mi, da regulativni okvir ne samo, da je bil nezadosten, ampak tega nadzora sploh ni bilo. Zato je nujno, da zapolnimo to vrzel in da imamo res eh, vseobsegajoč in kredibilen pristop. Želimo biti del globalnega finančnega nadzora. Ravno tako imamo boljši, naravnotežnejši sistem, ravno zaradi sodelovanja Evropskega parlamenta. Ravno tako smo omenili koncept varstva potrošnikov, investitorje smo menili, depoziterje pa tudi davkoplačevalce. S tem bomo lahko detektirali določene probleme in tako jih bomo tudi preprečili. Ravno tako si želimo, da bi imeli sistem evropskega obladovanja tveganj, ampak sedaj si želimo še korak naprej. Želimo, da bo ta sistem deloval v praksi in ta svežen omnibus nam bo ravno to omogočil. Imeli bomo večjo preglednost, imeli bomo boljši pretok informacij, tudi sodelovanje bo posledično boljše v čezmejnem okviru. Potem pa, ko govorimo o zakonodajnem delu, verjamem, da bomo do leta 2012 sprejeli še dodatne ukrepe. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki so k temu prispevali. Ravno tako upam, da bo svežen, uspešen in bo zaživel v praksi. Je ključnega pomena, če naj bi izboljšali demokratično ureditev v Evropski uniji potrebujemo zakonodajo, ampak to zakonodajo je treba nadzirati, če naj bi demokracija res zaživela in to je res pravi pristop. Hvala. Grazie. Hvala. Za minuto ima besedo gospa Gular. Gospod komisar, gospod minister, veliko besed smo slišali, sporazum je bil sklenjen. Hvala vsem, ampak nekaj se moramo naučiti za prihodnost na podlagi tega so zakonodaja, postopek soodločanja ne sme voditi do tega, da bi sklenili soglasni sporazum in potem to parlamentu predstavili kot izvršeno dejstvo. Tako se to ne dela. Zahvaljujem se belgijskemu predsedstvu za to, da so si prizadevali za večjo mero dialoga. Kar zadeva vprašanje upravljanja na tem področju in sodelovanje z, na področju nadzora kot ekipno dejanje. Gospodu Barnjeju in gospodu ministru želim, želim povedati naslednje. Že od začetka želimo biti vključeni v to. Odigrati želimo svojo vlogo v postopku soodločanja. Ne predstavite nam že vnaprej odločenih stvari iz svetov in ekofina. Delati moramo tako, kakor smo zahtevali. Hvala. Hvala. Sedaj pa minuto in pol, gospod Ferber. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da je danes dober dan, ne le za evropske ustanove, temveč tudi za vse ljudi v Evropi. Uspelo nam je dve leti po tem, ko je propadla banka Lehman, ustvariti strukturo, ki sicer ne bo mogla odrešiti vsakega problema teh finančnega trga, ampak prispevala pa bo k temu, da se ekscesi finančnih trgov v Evropski uniji ne bodo več dogajali in mislim, da smo na to lahko ponosni. Rad bi se zahvalil belgijskemu predsedstvu, kajte imeli smo dejansko občutek in tukaj se pridružujem temu, kar je povedala kolegica Gular, da je bil svet tukaj najprej lahko misel, najprej je sicer sprejel soglasni sklep, vendar pa ni rešil problemov in po zaslugi Evropskega parlamenta, eh, ki, so, ki, smo, ki smo sodelovali po vseh političnih skupini, po vseh skupinah smo prišli do neke rešitve, ki je dejansko izvedljiva in ki bo prispevala k temu, da bomo imeli stabilne nadzorne strukture in da bomo tudi v kriznih situacijah imeli eh, neko škatlico orodi, bom, s katero bomo lahko prispevali k stabilnosti finančnega sektorja. Tako da hvala lepa, gospod Reinders, ker ste resnično se osebno zelo angažirali. Zahvaljujem pa se tudi komisiji, ki je v poštenem dialogu skrbela za to, da sta se dve stališči sveta in parlamenta, ki sta bila najprej zelo oddaljeni, približali. Najlepša hvala za to in to nas navdaja z upanjem za nadaljne zakonodajne postopke. Hvala. Grazie, la... Hvala besedo ima Tremosa za minuto. Moltes gracias, senjora president. Dear colleagues. Hvala lepa, kolegica in kolegi. Predsednik Evropske centralne banke bo avtomatično za naslednjih pet let postal predsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja. To ni najpomembno vprašanje. Evropska centralna banka je vključena v finančni nadzor evropskih finančnih trgov ter institucij. To pomeni, da bo gospod Triše, ki odgovarja Evropskemu parlamentu, mora odgovarjati tudi na vprašanja povezana z finančnim nadzorom, ne samo na vprašanja v zvezi s stabilnostjo cen. S to reformo bo predsednik ECB-ja tvegal svoj ugled in svero, svojo verodostojnost za to, da bi dosegli učinkovito finančno stabilnost v Evropi. Zahvaljujoč tej reformi poslovanje kot običajno ne bo več mogoče za finančne institucije, ki so povzročile to krizo. Koristilo bo tudi prihodnim generacijam evropskih državljanov. Hvala. Grazie, la parola. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Luling za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama sem želela dodati svoj glas tistim, ki so čestitali ljudem, ki so sodelovali pri pripravi kompromisa za svežen o finančnem nadzoru. To je zelo zadovoljujoč rezultat. Ne samo zato, ker je parlament obdržal svoje mnenje. Ne, sporozum je zelo dober, zelo smiseln. Temu svežnju moramo zagotoviti evropsko podobo. Verodostojnost in učinkovitost tega svežnja sta odvisna od prav tega. Sem poročevalka v senci za svojo skupino, zato sem želela zagotoviti, da je predsednik ECB-a po uradni dožnosti tudi predsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja kajti prepričani smo, da mora biti povezava. Veliki, velik odstotek razdrobljenosti se trenutno nanaša na ta področja, zato moramo zagotoviti legitimnost tega. Celo Britanci bodo morda razumeli to. Na podlagi svojega ogleda bo predsednik Evropske centralne banke lahko uveljavljal mnenja ljudi, ki sodelujejo v Evropskem odboru za sistemska tveganja. Tukaj nimamo v mislih prekomernih pristojnosti. Ne, boriti se moramo proti pretirani šibkosti, ki se je tako jasno izkazala. Te organe bi morali vzpostaviti čim prej. Ozračje zaupanja mora zavladati med vsemi zainteresiranimi stranmi. Nismo se, se rešili. Nikakor ne. Evropska unija je spet si vzela veliko časa za to, da se je začela reševati iz krize. Danes pa pripravljamo temeljne za dober model, ki nam bo služil še mnogo let. Hvala. Hvala. Sedaj bomo začeli s postopkom pritegnite pozornost predsedojoče. Besedo bom lahko dala le petim govornikom. prva ima besedo, prvi ima besedo gospod Paloni. Smo konvinti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pripričani smo, da na globalnem trgu noben akter, noben proizvod, noben del sveta ne more pobegniti ustreznim nadzornim ukrepom in varovalom. Kriza, ki smo ji priča, pomeni, da moramo spoznati potrebo potem, da imamo skupna pravila nekateri operaterji so preveliki, da bi jih pustili propasti, zato moramo zagotoviti ustrezen nadzor, zato da državljani ne bodo spet plačali računa za to, kakor se je že zgodilo v preteklosti. Pozdravljam sporazum, ki smo ga dosegli v parlamentu. Parlament je res odigral ključno vlogo pri tem. Moje mnenje je vedno bilo, da moramo imeti neodvisen nabor nadzornih organov, ki lahko uveljavlja tudi sankcije strinjam se, da moramo vzpostaviti tudi sklade, ki pa ne bodo financirali iz obdavčevanja bank. Prav tako pa se to ne smejo plačati mala podjetja. Hvala. Hvala. Gospod Kutaš za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pozdravljam dejstvo, da ne bomo več imeli razdrobljenega nadzora v Evropi. To so označovale odločitve na nacionalni ravni. Sedaj bomo imeli Evropski nadzorni organ. Evropska unija bo lahko načrtovala makroekonomske ukrepe. Na voljo bomo imeli vse instrumente za to, da preprečimo krize v prihodnosti. Države članice so spregledale predlog evropskih poslank in poslancev, zato da bi lahko bili bolj prepričani v ta svežen. Prepričani pa moramo biti, da bodo banke pod ustreznim nadzorom, zato da preprečimo sistemska tveganja. Države članice imajo še vedno pravico, da nasprotujejo evropskim organom na tem področju. Mislim pa, da je čas za majh, majhne korake že za nami. Potrebujemo polno politično zavezanost za ukrepanje. Hvala. Hvala. Za minuto kolegica Jaten Meki. Ja, puhemies. Gospa predsedujoča. Potrebujemo več evropskih rešitev, manj klauzul o varovalkah in manj sebičnosti na nacionalni ravni. Zato moramo zagotoviti, da se bo delo nadaljevalo. Vrniti se moramo k temu vprašanju. Omejiti moramo dejavnosti bank, ki presegajo 70 odstotkov. Potrebujemo več nadzora, potrebujemo več nadzora na evropski ravni. Kajti to bo služilo vsem. Sedaj smo zagotovili najboljši možni sporazum o nadzornih organih. Sporazum sicer ni idealen, kaj ti nekatere dejavnosti bank še vedno spadajo v pristojnost držav članic. Interesi na tem področju pa so zelo razdrobljeni. Grazie, la parola. Hvala lepa. Besedo ima gospod Brons za minuto. Izvolite. Hvala, gospa predsedojoča. Navadni ljudje vidijo krize kot nekaj groznega. Evropska unija pa vidi krizi, krize kot možnost za to, da si nabere še več moči vedno za ceno pristojnosti nacionalnih vlad. Države članice bodo izgubile svojo suverenost nad svojimi finančnimi sistemi. Res je, da je kriza v Združenem kraljestvu bila zelo katastrofalna. To pa zato, ker vlade v Združenem kraljestvu niso dovolj nadzirale svojih zasebnih bank. Banke niso navadna podjetja, ki jih moramo pustiti pri miru. To so ustvarjalci kredita, velik del dobave financ in to mora biti predmet pravir. Hvala. Eh, eh, Zadnji govornik za minuto gospod Balc. Hvala lepa, gospod predsednica. V mojih očeh je ta kompromis mejnik nadaljnega razvoja finančnega nadzora. Konstruktivno pogajanje in sodelovanje sveta in držav članic, ki so bile prej v čevljih Don Quixota, je vse to omogočilo. Sedaj nismo ustvarili tigra brez zob, temveč agentur, agencije, ki lahko v odločilnih trenutkih tudi gri, ugriznejo. Pristojnosti bodo razmejene in sedaj je treba tukaj uh, razmejiti pristojnosti med nacionalnimi organi in evropskimi organi. To pomeni več odgovornosti tudi za Evropsko unijo. Še posebej pomembno pa se mi zdi, da bo Evropski odbor za sistemska tveganja vodil predsednik ECB. Uh, te vsebinske točke so tiste, s katerimi se lahko strinjam z stališči parlamenta in eh, poročevalcev in se vsem zahvaljujem za odlično sodelovanje. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Besedo ima gospod Barnier. Kolegice in kolegi, prosim vas, da ostanete mirni. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti vsem poročevalcem, predsednikom skupin in vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Mislim, da ste skoraj soglasno podprli kompromis in sporazum, ki smo ga dosegli. Potrdim vam lahko, da bodo ti novi evropski organi in Evropski odbor za sistemska tveganja delovali tako, da ne bodo nadomeščali nacionalnih nadzornih organov. Ne, od njih bodo dobili podporo in pomoč. Te agencije bodo lahko bolje sodelovali. Agencije bomo med seboj povezali, tako bomo ustvarili vzajemno izboljšanje spretnosti in strokovnega znanja, zato da bomo zagotovili evropsko odzivanje tam, kjer je to potrebno. Glede na to, da so tveganja na evropski ravni v zvezi s finančnimi institucijami. To pomeni, da so torej čeznacionalne narave. Zahvaljujoč vam in svetu bo vse to nam na voljo. V zvezi s tem bomo delali postopoma. Plačilni sistem bomo imeli od oktobra, tudi direktivo o zlorabah trgov, direktivo o finančnih trgih in vzajemni, skladi, bonitetne agencije, upravljanje s tveganji, vse to nas še čaka. Tukaj pa sloh ne govorimo o upravljanju investicijskih skladov. Govorili oziroma delali bomo odločno. Na koncu, kako sem vam že povedal, spoštovane poslanke in poslanci, bomo delali tudi v skladu z načrtom G20 na koncu noben trg, noben akter, noben, nobeno področje ne bo ostalo zunaj inteligentnih pravil in učinkovitega nadzora. Naša želja je, da bi na koncu te kratke poti, kaj ti državljani to že nekaj časa zahtevajo, da bomo na koncu, torej skupaj, izgradili najboljšo globalno strukturo nadzora ter sodelovanja. Ambicija Evrope mora biti, da zgradi najboljši sistem pravil in nadzora. To je naš cilj, to bo služilo državljanom, potrošnikom ter finančni industriji. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Na koncu ima besedo še gospod Reinders. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Tudi sam se želim zahvaliti vsem govornikom. Velika večina je podprla besedilo. In tudi besedila, o katerih bomo glasovali. Celo zadovoljen sem. Številni poslanci se zelo zanimate za ta dosje in za finančni nadzor na sploh. Veliko vas je opomnilo na to, da je to prva lekcija, ki smo se je naučili iz finančne krize. Razpravljali smo še o številnih besedilih, vendar vzpostavitev nove nadzorne arhitekture ter Evropskega odbora za sistemska tveganja je prva lekcija, ki smo se jo naučili na podlagi finančne krize. Druga točka, ki jo želim omeniti, je, da tukaj govorimo o začetku nekega procesa. Gospod Barnier je pravkar povedal, da bomo vzpostavili številne druge strukture. Pravila in predpisi morajo biti prav tako okrepljeni. Številni ste to že omenjali. Nadaljevali bomo z delom in sicer na enak način med svetom, komisijo in parlamentom belgijsko predsedstvo bo prav gotovo nadaljevalo s delom na enak način. Upam, da bomo v prihodnosti dosegli zelo učinkovit napredek na področju direktive o skladih Hledž, Hedž ter direktivi o investicijskih skladih. Govorili bomo tudi o bonitetnih agencijah. Gospa Gular je omenila, da smo že predlagali da bo na neformalnem zasedanju Ekofina gospa Bowles prisotna, ker nam bo lahko podala informacije o zadnjih dogodkih. Vem, da nas čakajo pomembni postopki, ne bom predolg, vseeno pa želim povedati, da resnično upam, da bomo sedaj imeli Zgodovinsko glasovanje, kako ste sami povedali, v prihodnih tednih in mesecih upam, da si bomo še naprej prizadevali za doseganje napredka z enako mero odločenosti na drugih zakonodajnih besedilih, o katerih boste glasovali v prihodnosti. Še enkrat torej hvala vsem, hvala vsem, ki ste podprli ta projekt v preteklih mesecih. Še enkrat vam želim povedati, to je prva pomembna lekcija, ki smo se naučili iz finančne krize. Hvala. Grazie. Ehm, la discussione. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena. Care colleghe e cari colleghi, buongiorno. Kolegice in kolegi, dober dan. Vidim, da imamo zelo, med nami zelo mlado novo kolegico in rad bi čestital kolegici Čigar oziroma kolegu, čigar hči je zdaj tudi poslanka, tako da vaju je lepo videti oba v tej dvorani. Prosim, bodite kratki. Grazie, prezidente. Qui... Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes sem tu kot uspešna kandidatka. In seveda vem, kako težko je mnogim ženskam združiti vlogo matere in zaposlene. Meni je to uspelo in zelo sem vesela, da imam tukaj sabo hčerko in upam, da bodo druge kolegice tudi lahko sledile mojim korakom. Najlepša hvala in skrene čestitke. Čestitke za rojstvo in seveda bomo to sporočilo posredovali tudi drugim.